Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj prihajamo k pojasnili glasov in prosim, da vsi zapustite dvorano, tisti, ki ne želite ostati, da lahko pre, prisluhnemo tistim, ki želijo spregovoriti. Prosim, dvorano zapustite hitro, da bodo drugi lahko spregovorili in bodo slišani.